Vedno moramo obravnavati eno točko na dnevnem redu. Poročilo o Iranu, e, pravzaprav gre za poročilo o pristopu Evropske unije do Irana. Torej, prosil bi vas, da takoj začnemo s tem. Poročevalec je gospod Belder, tamle v dvorani sedi. Ja, v redu. Torej, brez eh, nadaljnega nadla, nad, odlašanja bi eh, vam takoj predal besedo, da opravite svojo predstavitev. Izvolite, gospod Beldar. Ja, tako veljame, da vozite. Hvala, predsedujoči. Bomo počakali samo še en trenutek, tako da bom lahko mirneje spregovoril. Počakajmo torej samo še par sekund, da a, kolegi zapustijo dvorano. Ja, hvala. Hrlik dank, eh, meni voorzitter. Hrahtu eh, kolegas. Hvala predsedujoči še enkrat, kolegice in kolegi. Tema, ki zadeva Iran, je nedvomno že dolgo časa eh, predmet velikega zanimanja Evropskega parlamenta. Pred nedavnim se je parlament izrazil z resolucijo, ki je bila potrjena v Strasburgu eh, februarja tega leta. Ta resolucija je lahko dobra podlaga za delovanje odbora AFET za pripravo poročila o odnosih med Evropsko unijo in Iranom. Po drugi strani, Mm, politična panorama šest mesecev kasneje se je popolnoma spremenila. Dejansko Združeni narodi so sklenili, eh, da bo prišlo do novega kroga sankcij v povezavi z jedrskim programom Irana in tudi, eh, kar zadeva področje človekovih pravic, eh, ki naj bi veljalo za notranjo zadevo za Iran, ampak to je res obžalovanje vredno. Torej, ta resolucija s s to resolucijo skušamo posodobiti eh, naše zadržanje do Irana in hkrati tudi poglobiti ta pristop. Zal In eh, torej moram povedati, da eh, poročilo bo eh, obsegalo štiri dele. V prvem delu se loti notranjih zadev v državi in okvarjal se bom torej z razmerami za opozicijo, ki je še vedno pre, predmet zatiranja, eh, tako a, tu, kot tudi preti prebivalstvo. Potem proces demo, demokratizacije države, na to a, tudi gospodarske razmire v Iranu, tudi to je treba upoštevati za to, da razumemo situacijo v tej državi. Drugi del zadeva a, si, pol, situacijo človekovih pravic eh, v, v a, eh, državi. Tukaj ne mislim samo na aretacije eh, demonstrantov oziroma predstavnikov opozicije, opoziciji, ampak govorim tudi o razmerah v iranskih zaporih. Tukaj želim spregovoriti tudi o pobudah, kar zadeva svobodo tiska, bodi se kar zadeva eh, torej časopise, kot tudi digitalne, digitalne medije. In kot poročevalec je zame pomembne, so pomembne tudi razmere eh, verskih in etničnih manjšin v Iranu in torej tudi temu se bom posvetil v svojem poročilu. Tretji del bo zadev zunanje odnose Irana in tukaj eh, se bom navezal na Turčijo, na Irak, Afganistan, Pakistan, Saudsko Arabijo in ne nazadnje tudi na um, zalivske države. Očitno se bom ukvarjal tudi z odnosi med Iranom in Evropsko unijo in državami članicami Evropske unije in združenimi državami. Zadnja država, ki jo imenujem, je Izrael. Obstaja še vedno neka logika. ki je proti semitska, eh, oziroma ko govorimo o tej državi. In potem še zadnji sklop pa se dotika eh, jedrskega programa in sankcij. Očitno No, tukaj prihaja do največjih, um, največjih razhajanj v tem parlamentu, zato je treba pripisati veliko pozornost uh, v tem poročilu ravno tem aspektom. Iran nadaljuje mirno s svojim jedrskim programom, kljub protestom mednarodne skupnosti. Mi kot parlamentarci moramo razmišljati, o katerem stališču želimo, uh, torej o stališču, ki ga želimo uh, imeti. V zvezi s tem zahvaljujem se kolegom za odlično sodelovanje z vsemi vami ponavljati pomen tega poročila. Za veliko pozornost jo bomo spremljali s kolegi razmire v Iranu in eh, moramo se osredotočiti tudi na vlogo evropskih institucij na tem področju, kajti samo tako bomo lahko zauzeli jasno stališče do sveta in do držav članic. Eh, s tem eh, zaključujem in pričakujem vaše prispevke k razpravi. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, kolegi. Hvala, gospod Bilder. Imamo gospod Kopo, ki želi spregovoriti. Hvala lepa predsedujoči. Zahvalila bi se poročevalcu. Seveda, to je samo začetna razprava e, z izmenjavo mnen. Pričakujemo seveda besedilo za to, da lahko dam svoje konkretne zamisli ali predloga. In eh, Iran eh, je nedvomno huda skrb ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za mednarodno skupnost, kajti še vedno ostaja Eh, grožnja, zadnji sklep varnostnega sveta, kar zadeva uveljavljanje novih sankcij, dokazuje vsekakor enotnost eh, mednarodne skupnosti proti jedrskim programom Irana. Kljub temu moramo tudi oceniti, dokolikšne mere lahko te sankcije Eh, pridejo do rezultatov, kajti vemo, da doslej politične sankcije proti Iranu niso dale nikakršnih eh, rezultatov in tudi do kolikšne mire lahko potem zaščitimo iransko ljudstvo pred temi sankcijami, se pravi, kako lahko govorimo o dodatnih sankcijah, ki pa gredo na škodo samo prebivalstva mm, v Iranu. Vsekakor moramo tudi ugotoviti, eh, kateri je splošni pogled, moramo razširiti razpravo kar zadeva jedrsko orožje. Naprimer, Izrael ni podpisal sporazuma za nadzor nad jedrskim orožjem in poleg tega bi morali ugotoviti, katere so razmere eh, v zvezi z jedrskim orožjem na celotnem bližnjem vzhodu. Prišlo je do veliko, eh, velikega napredka in tudi leta 2010 v okviru NATO smo govorili o neširjenju jedrskega orožja in v sklepu je govor o potrebi po konkretnih ukrepih in pri tem se se navezuje, se je tudi generalni sekretar eh, Združenih narodov in eh, različni člani Združenih narodov eh, so bili omenjeni v tem, v tem dokumentu. Dejansko bi, naj bi imeli sejo, bi, na kateri bi leta 2012 govorili o zmanjšanju jedrskega orožja, to je ambicija, o kateri bi morali govoriti tudi tu. Potem obstaje še problem človekovih pravic v Iranu. To je točka, ki se je že dotaknil poročevalec. Naj povem, da razmere so dejansko dramatične. In torej v zvezi s tem bi želela opozoriti na en problem, do kolikšne mere Evropska unija lahko pomaga civilno skupnost v tisti državi, kajti vsekakor gre za neko skupnost, ki trpi zaradi režima in kako bi lahko tudi ustvarili neke spremembe od spodaj na vzgor, s tem, da ravno pomagamo državljanom, iranskim državljanom in da jim zagotovimo varovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Gospa Loh Biler, ki je tudi predsednica delegacije. Hvala lepa. Predsedujoči, zahvaljujem se gospodu Belderju za predstavitev in kako namerava razviti to poročilo. E, soglašam tako z okvirnim, okvirnimi predlogi. Vsekakor, kar se deva zunanje odnose Irana in odnose z državami v regiji, z ozirom na nevarnosti in na priložnosti. Jaz bi si želela, da bi se poročilo osredotočalo ravno na te vidike, na odnose v regiji. V zadnjem letu dejansko se nismo ukvarjali a, zelo poglobljeno z temi vidiki. Izrazili smo se o človekovih pravicah in o a, jedrskem svežnju. Torej, mislim, da je pomembno, da a, skupaj tudi z drugimi delegacijami parlamenta, z Evropsko komisijo, z skupino ekspertov, da a, razvijamo neko razmišljanje o zunanjih odnosih Irana, moramo se soočiti, kar zadeva varnost v regiji in pri tem pritegniti a, oziroma vključiti tudi Afgan, afganistansko in iraško vprašanje na podlagi ugotovitev v tem Evropskem parlamentu, zato da a, ugotovimo, kako lahko nadaljujemo neko politiko, ki naj, naj nas privede do bližnjega vzhoda brez jedrskega orožja. Zato potrebujemo veliko prizadevanj. Poleg tega moramo ugotoviti, kako naj oblikujemo našo politiko do Irana. Mislim, da zaradi tega potrebujemo neko delegacijo. Evropske unije in Irana in moramo gotoviti, katere so prednosti in slabosti. Eh, potem eh, moramo oceniti sankcije, moramo razumeti, v kolikšni meri so te sankcije res učinkovite. Uporabili smo jih eh, ciljno, pri, recimo smo prizadeli samo določene skupine v Iranu ali pa ne. Moramo gotoviti, ali te sankcije imajo negativen vpliv na, na razmere človekovih prednosti pravic in na splošno prebivalstvo. Moramo razpolagati z dodatnimi podatki in podrobnostmi za to, da razvijemo to razmišljanje. Kar zadeva človekove pravice, ste rekli, gospod Belder, da se boste ukvarjali s tem v svojem poročilu. Sicer sem želela povdariti, da je pomembno eh, se um, um, osredotočiti tudi na a, ženska gibanja, a, ki so sprožila ničkoliko pobud, predvsem v boju proti diskriminaciji. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Preda. Ora, uh, eh, eh, Iranului e perspectiva uh, pe care o are... No. V zvezi s prvo izmenjavo mnen o Iranu vam želim predstaviti perspektivo skupine ELS. Zlasti vam želim povedati, kako poročevalec gleda na to temo. Najprej najlepša hvala za vašo predstavitev. Že, želel sem povedati tudi, da je vprašanje Irana zelo kompleksno, kajti tu gre za režim, ki je v zadnjih 20 letih stalno uh, deloval v nasprotju z odgovornostmi, ki jih je prevzel. V okviru sporazuma MPT, torej proti širjenju jedrskega orožja. Tako kot je bilo že povedano, splošne razmere na področju človekovih pravic se poslabšujejo in prihaja do kršitev državljanskih svoboščin in temeljnih pravic. Želel bi povdariti tri vidike. Prvič, jedrski svežen za EPP. Ta svežen je izredno pomemben del našega pristopa. Bistvenega pomena je, da Iran izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti in da prekine z vsemi jedrskimi dejavnostmi. In Iran je že pokazal, da ne spoštuje mednarodne skupnosti in dokler Iran ne bi tega spoštoval, potem je samo po sebi umevno, da mora biti Iran izpostavljen mednarodnim sankcijam. Zaradi tega potrebujemo torej ustrezne ukrepe tudi iz iz resolucije 1924 z junija tega leta ukrepe, ki so jih sprejeli Evropska unija in tudi Združene države, pa čeprav morda ne bomo prišli do rešitve skozi pogajanja, je videti, da Iran vsekakor je zelo učinkovit pri iskanju eh, določenih eh, načinov, da se izogne eh, sankcijam in eh, da najde torej nove poti. Kar zadeva ukrepe eh, proti Iranu, seveda spodbujanje človekovih pravic in demokracije, to je bil pomemben stebr v naši politiki do Irana v skladu z resolucijo, ki je sprejel Evropski parlament 22. oktobra v zvezi z podporo demokraciji v zunanje političnih odnosih. Bi morali torej povdariti tudi ulogo voditeljev skupine Bahaj, ki so še vedno preganjeni in gospod Buzak je omenjal in obsodil tudi iranski pristop v enem iz njegovih iz svojih govorov. In poleg tega moramo tudi spregovoriti o a, eh, a, eh, članih eh, v izgnanstvu, ki eh, so preganjani in ki jih tudi eh, dejansko ogrožajo iranske oblasti. Na to pa eh, vpliv Irana v celi regiji. Torej, po mnenju EPP je izredno pomembno, da se lotimo celotnega vidika. Iran stalno, se stalno umešava v notranje zadeve sosednjih držav, naprimer Iraka, in podpira teroristične organizacije ki a, imajo uč, destabilizirajoči učinek v celotni regiji. To so ključni vidiki, ki sem jih želel izpostaviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik. Gracias, eh, presidente. Yo creo que ese... Lepa predsedujoči. Mislim, da je razumno eh, glede na predstavitev, ki jo je podal eh, poročevalec, kar zadeva njegov osnutek, resolucija, to, da se lotimo predvsem jedrske nevarnosti. Socialistična skupina podpira podpira eh, pogled dvojne poti, torej po eni strani podpora eh, strogim sankcijam in torej rigorozno tudi izvajanje teh sankcij, hkrati pa je treba vedno eh, nekako podati roko Irano, kar zadeva pogajanje na temo jedrskega orožja, kar zadeva človekove pravice. V poročilu seveda se je treba navezati na to temo predvsem. Menim, da je potrebno poudariti prost dostop brez diskusije diskriminacija, Eh, prebivalstva do novih tehnologij informiranja. Seveda, potem seveda moramo podpreti tudi opozicijske voditelje in eh, mi torej v mm, Evropskem parlamentu se ne bi smeli osredotočati uh, samo na eno ali drugo versko gibanje ali politično gibanje. Zeleno gibanje v Iranu, po mojem mnenju, bolje odraža miroljubna stališča in demokratična v Iranu. Morda bi se morali tudi navezati na to gibanje v poročilu cilju. In še tretjič, vloga Irana v regije. Seveda, eh, Iran kot regionalna sil, velesila eh, je, eh, ima nedvomno veliko strateško vlogo in težo in ključni vpliv v celotni regiji. To, da nisem prepričana, da, je treba, da se je treba osredotočiti na Izrael, na antisemitsko zadržanje Irana. To bi morali preseči, bi morali govoriti na splošno o vlogi Irana v regiji in ugotoviti, vprašati, katera je dejanska vloga Irana v odnosih z ostalimi arabskimi državami, z eh, državami, ki so eh, muslimanski, recimo eh, sociološko kot Turčija, ampak politično lajični. In torej morali bi preseči samo to sporočilo antisemitizma Izraela in se vrajo sredotočiti na vlogo Irana v širšem kontekstu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šarke.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 Um, er is al veel gezegd, maar. Hvala lepa, predsedujoči kolegice in kolege. Veliko stvari je bilo povedanih. Želela bi se osredotočiti še na sankcije, ki so trenutno uveljavljene in to je med prednostnimi točkami na dnevnem redu do Irana. Katero ulogo lahko odigra Evropska unija, dokler uh, zato, da te sankcije ne načnejo človekovih pravic, zato, da ne pozabimo na človekove pravice. To je naša dolžnost, kajti mi smo skupnost vrednot. Eh, mi Evropska unija. Vsekakor moramo stremeti predvsem za eh, bolj učinkovitem spoštovanju demokracije in človekovih pravic v Iranu. Moramo se eh, os, zaustaviti tudi pri trgovini, sicer ne samo, ko govorimo o sankcijah, ampak tudi, ko govorimo o eh, iranskih interesih. Eh, in moramo kritično uh, spremljati posledice uh, nezaželene posledice izvažanja določenih proizvodov v Iran. Eh, spominjamo se oziroma opozarjam vas, da obstajajo določeni konservativci, eh, konservativna gibanja kot naprimer republiška straža, ki lahko imajo celo določene prednosti od sankcij. Moramo torej oceniti vpliv in učinek sankcij z vidika Združenih držav in Evropske unije, se moramo sredotočiti predvsem na učinek nove novih sankcij. V preteklosti smo a, naredili nekoliko napak v Evropski uniji, kar zadeva izvoz tehnologij, ki so padle v roke režima, ki jih zdaj uporablja za vohunjenje, a, recimo špioniranje državljanov, za cenzuro. Seveda a, tudi a, ta tehnološka plat lahko ponuja tudi določene prednosti. Če se pogovarjamo z Iranci v državi in zunaj nje, razumemo, kolikšen pomen lahko ima internet internet pri pridobivanju informacij o zunanjem svetu. Torej, jaz bi si želela, da bi se lotili tudi vprašanja medijev, mediji, ki so lahko priložnost za to, da Iran odpiramo eh, do sveta. Mm, in eh, po drugi strani eh, so bile že sprožene različne pobude. kar zadeva tudi uh, oddaje v Farsijo v Evropi. kar zadeva človekove pravice, moramo ugotoviti, kako, kateri so roki, termini, kdaj, zato da uskladimo to uh, resolucijo z ostalimi resolucijami na mednarodni ravni. In opozarjamo, da Turčija kot del NATO je lahko pomemben pri posedovanju uh, z Iranom. Torej, ta država naj bi konstruktivno sodelovala. In naj zaključim, naj se navežem na uh, program, ki. Mm, je bil uh, sprožen za časa českega predsedstva Shelter Cities, torej uh, mesta zatočišča, katerega namen je to, da dosežemo, da lahko ponudimo neko zatočišče v Evropi eh, ljudem, ki nasprotujejo torej političnim nasprotnikom eh, v Iranu. In doslej, z osirom na Združene države, Evropa je zelo malo postorila z tega zornega kota moramo analizirati možnosti držav članic Evropske unije za to, da ponudijo zatočišče in sprejema političnim nasprotnikom to v luči tudi novih sankcij. In um, radovedna sem, katero je stališče drugih političnih skupin, pričakujem konstruktivno sodelovanje v zvezi s tem pomembnim dosjejem. Hvala lepa. Gospa Lösing. Ja, ich denke, wer äh, zuerst zu den Fragen. Torej, menim, da se je potrebno posvetiti vprašanju človekovih pravic. Kdo si želi demokratizacijo Irana, mora narediti vse za to, da bi razbremenil mednarodne odnose. Vsaka zaostritev mednarodnih odnosov lahko pripelje do še bolj protidemokratičnih ukrepov v državi in pa š, eh, lahko povzroči bolj šibko demokratično opozicijo v Iranu. Trenutna politika izoliza, iz, izolacije Irana eh, je pripeljala v slepo ulico. Sedaj, ko se je pokazalo, da to ni smiselno, da napadi na Iran eh, škodujejo vsem, se postavlja vprašanje, kakšni interesi oziroma kakšne možnosti so se poraja na obeh stranih, zato da bi našli bolj realistične, bolj izvedljive pogajalske cilje in te zasledovali. Po študijah naj bi 62 eh, odstotkov Irancev zagovarjalo možnost eh, nerazvoja jedrskega orožja, če bi pri jedrskem programu Irana pomagale tudi mednarodne sile. Eh, pod mednarodnim nadzorom in eh, ta cilj je uredno zasledovati. Stremenju za jedrskim orožju vedno eh, Torej, razlog za to je vedno neka zaznana grožnja. Zato se moramo zauzeti tudi za to, da ZDA ponudi jasne garancije, da ne bodo napadle Irana in eh, moramo se vprašati, kakšno vlogo pri tem igra EU. Vedno smo govorili o nekem scenariju ogroženosti Irana, vendar pa tu obstajajo različne ocene in nima nič opraviti za desno politiko ali levo politiko. Morali bi naprimer eh, upoštevati oceno CIE, kjer so ocene grožen prav tako zelo raznolike. 2010 eh, so ZDA rekle, da so še naprej mnenja, da Iran pušča odprto možnost in da se ne ve, kako se bo Iran odločil. Piše, da so še vedno mnenja, da mora biti izvedena analiza stroškov in koristi, zato da bi vedeli, v katero smer se bo Iran razvijal. Iz uh, osebja Bila Clintona pa je profesor iz Harvarda izrazil, da mm, je potreben cilj, da se prepriča Teheran, da gre isto pot kot Japonska. Japonci imajo jedrsko energijo, lahko bi zgradili tudi atomsko bombo, ampak niso se odločili za to. Pomembno se mi zdi, da so vse te možnosti upoštevane tudi v naši novi evropski strategiji za Iran in da bi to bilo zapisano tudi v poročilu. Hvala lepa, gospod Madlener. Hvala lepa, gospod predsedojoči. No, veliko lepih besed smo slišali. Vsi se strinjamo s tem, da bi bilo zelo lepo, če bi vsi živeli v miru. Ampak iranski režim je islamski teroristični režim, ki izvaja kriminalna dejanja proti svoji lastni eh, družbi. Eh, ljudi obešajo in moram jasno in glasno reči, da je nespremljivo, da bi ta teroristični sistem lahko še naprej živel. Z lepimi besedami ne bomo nič dosegli. Mislim, da moramo uporabljati bolj ostre besede. Podpiram kritiko, močno kritiko, ampak moramo sprejeti tudi določene odločitve. Pomislimo na svoje zaveznike. Turčija ima do Irana zelo čuden odnos. In eh, v bistvu Turčija minira naše podpuse, da, poskuse, da bi izolirali Iran. Ahmadinejada imajo kot prijatelja in to ni dobro, če se hočemo pogajati s Turčijo. Če eh, podprejo nuklearne ambicije Ahmadinejada, to ne bi bilo prav dobro. Mislim, da bi morali pomagati tudi Turki izolirati iranski režim, ne pa jim pomagati zagotavljati uran. Pa zakaj potem Kitajska tudi vedno zavrača idejo sankcij? S Kitajsko imamo veliko trgovskih povezav, zato menim, da bi morali na ta način zagotoviti, da bi ta barbarski režim ustrezno izolirali. Omenjena je bila tudi vloga medijev. Veliko iranskih beguncev je v Evropi. Ti begunci so v stiku se svojimi družinami. Tem beguncem moramo pomagati. Potem vloga gospe Ashton. To, tu gre za politiko EU. To, kar je naredila eh, baronesa Ashtonova, je preveč patetično, da bi o tem sploh govorili. Sploh ni nič naredila. To, kar je bilo, je popolnoma nekoristno. Na srečo bo Izrael imel eh, jasno stališče, tudi v tem poročilu podpiramo to, kar ste rekli, ampak nam se zdi grozno to, kar Iran govori o Izraelu in mislim, da moramo to obsoditi z najmočnejšimi besedami. Preemptivno oziroma na, napad, na prejšnji napad, preemptiv strike, na nuklearne zmogljivosti Irana. Če Ahmadinejad ne bo poslušal tega, kar mu govorimo, se otegne zgoditi, da bo tudi to potrebno. Ne, če bo potrebno, bo pač potrebno. Ta norec Ahmadinejad ne bi nikoli smel imeti jedrskega orožja, kajti to jedrsko orožje lahko uporabi proti Izraelu ali pa proti Evropi. Nobene pomiritve, popolna. Eh, izolacija režima, aretirajmo Ahmadinejada na mesto, da se z njim pogovarjamo. In prosim poročevalca, da se eh, odloči za to usmeritev. Hvala. Uh, Gomes, Hvala lepa, gospa Gromeš, prosim. There are indeed lots of regimes res je veliko režimov na tem svetu, ki jih ne maramo, eh, pa veliko ljudi, ki jih ne maramo, pa moramo z njimi živeti, pa moramo najti način, da z njimi živimo in da se izognemo najbolj groznim eh, posledicam njihovega obstoja. Očitno je, da jaz ne eh, podpiram nobene teze, ki bi zagovarjala preventivni napad na Irak. Mislim, da to ni dobro, da to se ne obnese, to ne bi bilo modro. Posledice bi bile zelo grozne za celo človeško in eh, v prvi vrsti bi bile posledice grozne za regijo, kar je čisto realno. Potem dejansko menim, da Združene države tu igrajo bistveno vlogo, tudi mi, ampak vloga ZDA je še pomembnejša. ZDA imajo tako moč, da lahko preprečijo tudi eh, preventivni napak, napad. Vemo, da v Izraelu kar predvsej eh, glasov govori v prid preventivnemu napadu. Zahtevati moramo od Irana naj ne prispeva k nadaljni širitvi jedrskega orožja. Tudi če bi verjeli, ampak jaz tega ne verjamem. Jaz, jaz ne verjamem, da eh, Iran gradi jeder, eh, da eh, Iran ne gradi jedrskega vojaškega programa. Sicer ne bi se skrivali pred IAA. IA. Ampak tudi, če bi verjeli, da ima jedrsko orožje, potem je treba do, dokazati, da prispeva k širitvi jedrskega orodja. Če bo imel jedrsko opremo ali za civilne ali za vojaške namene, bo to spodbuda za druge države v regiji, zlasti za arabske države, da se bodo odločile za jedrsko oboraževanje. To je neverjetna nevarnost za celo človeštvo. Torej, Torej, tudi če verjamemo, da ne gre za, mil, za vojaške namene, moramo vse eno sprejeti dejstvo, da se Iran neodgovorno obnaša in da na ta način ogroža varnost ne samo v regiji, ampak celega sveta. Stališče EU mora zato biti dosledno. Mednarodni skupnosti doslej ni veliko krat uspelo doseči svojega v dialogu z Iranom in to zaradi nedoslednici. No, eh, ko je bil še Bush na oblasti, ZDA niso hotele eh, svesti za isto mizo z Iranom. Sedaj z Obamo je drugače. Sporočila je, iz ZDA so sedaj drugačna. Moramo biti resni pri izvajanju sankcij, ki jih je junija sprejel varnostni svet. In naj rečem v tej zvezi, da očitno in da posem jasno, da te sankcije ne izključujejo dialoga z Iranom. Ampak ta dialog mora biti zelo natančno pripravljen. Iranski minister sedaj hodi po raznih evropskih prestolnicah ampak ne vidim kakšne posebne koristi od tega. Mogoče je korist samo v tem, da se razprši ta psihološki učinek, ki ga povzročajo sankcije. Bistvenega pomena za EU je, prepričana sem, in o tem govori tudi to poroči, bistvenega pomena za EU je, da ne daje vtisa vsem, tudi iranskemu režimu in ljudem v Iranu, ki se borijo za svojo svobodo, za demokracijo in za osnovne svoboščine in človekove pravice. Torej, bistvenega pomena je, da ne dajemo vtisa, da je EU pripravljena prodati ljudi, ki se borijo za svoje svoboščine. Torej, dve stvari sta tu, ki morata potekati paralelno in EU mora tu biti aktivna. Seveda pa delovati v koordinaciji EU. Zadeva. Veliko braniteljev. Uh, uh, uh, wish... Želela bi si, da bi več pozornosti posvetili temu, da zagotovimo dostop do svobodnih medijev iranskemu prebivalstvu. Vemo, da so orožje avtoritarnih režimov to, da preprečijo to, da bi ljudje lahko dobili neodvisne informacije. Vemo, da govorimo o razviti, zelo izobraženi družbi v Iranu, o javnosti, ki ima dostop do novih tehnologij, do eh, hkrati pa je tudi žrtev teh tehnologij, oviranja in tako naprej. Mislim, da bi to poročilo moralo predlagati ukrepe Evropske unije, s katerimi bi lahko preprečili um, to oviranje dostopa do medijev civilne družbe Irana. in da bi potem iransko prebivalstvo lahko dobilo vse potrebne informacije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bilder za zaključek. Hvala, meni, voorzitter. Eh, ik heb aandachtig geluisterd. Ik zeg u allereerst hartelijk dank. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke. Resno jemljem vaše prispevke in čez poletje bom to preučil vse in tudi. Eh, pisal novo besedilo in po poletnih počitnicah vam bom ponudil nekoliko spremenjeno poročilo. Naj povem, štiri deli tega poročila, eh, interna politična situacija, vprašanje človekovih pravič, regionalni vidiki in pa jedarsko vprašanje, torej ta štiri področja so bistvena področja, to ste vsi podarili in s tem se moramo tudi ukvarjati in natančno razmišljati o e, stališču, ki ga moramo sprejeti kot odbor in pa kot Evropski parlament in konc koncev tudi kot Evropska unija. Sveto in komisiji moramo predstaviti stališče, to stališče pa mora biti jasno. Ljudje so podrobno govorili o določenih stvarih, španski kolega je rekel, naj se ne osredotočamo samo na eno skupino ali pa na eno državo, ampak moramo identificirati tiste dele iranskega režima, ki predstavljajo oviro dobrim odnosom med EU in Iranom kateri so tisti elementi, ki destabilizirajo te odnose. E, omenjam etnične in verske manjšine v množini. Razumem to, kar je povedala gospa Gomeš. Želimo si družbe, kjer bi ljudje lahko dihali in zato razumem vse to, kar ste povedali o svobodi tiska in podobnem dostopu do medijev. Veliko koristnih stvari sem slišal, gospod predsedojoči, veliko stvari, s katerimi se strinjam in zagotavljam vam, kolegice in kolegi, da bi želel napisati res objektivno poročilo, ki bo pošteno obravnavalo ta vprašanja in želim tudi zagotoviti, da eh, si pogledamo tudi, kakšne so sankcije, da ugotovimo, kako so delovale ali so bile očakovite. Tudi trenutek, v katerem bo to poročilo predstavljeno, je zelo pomemben. 26. julija bo svet odločal o tem, ali naj tudi Evropska unija sprejme svoje sankcije kot eh, odgovor na novi krok sankcij Združenih narodov. No, tako bomo lahko, ko bomo to vedeli, to vključili tudi v poročilo za september. Sedaj se vam pa zahvaljujem za vaš eh, dobro voljo. Vem, da je bilo veliko interesa za to in. Mislim, da mi bo to samo pomagalo v naslednji fazi mojega dela in v naslednji fazi naših razprav. Zato bom z veseljem na tem delal čez poletje in prepričan sem in upam, da uh, boste imeli lepe počitnice, ki ste si jih zaslužili. No, sedaj pa naj povem. E, za to razpravo smo imeli 20 minut za vsakega govornika predvidenih. Če ste to zamudili oziroma če niste izkoristili teh 20 minut, je to vaša krivda. Želim vam vsem eh, prijetne počitnice, najlepša hvala tudi tolmačem. Želim čestitati tako špancem kot nizozemcem za odličen šov, ki so nam ga nudili. Vam čestitam zato, ker ste, eh, vam španci, ker ste zmagali, vam zato, ker ste prispevali k temu šovu in prijetne počitnice. Adijo.